Eh, ponovne priložnosti, da govorimo o mednarodni zaščiti prijaviteljev nepravilnosti. Eh, komisarka eh, Ulova se je o tem že pogovarjala z vami pred desetimi meseci. Odkrivanje nepravilnosti zahteva veliko poguma. Gre za boj proti korupciji in za spodbujanje dobrega upravljanja. Gre tudi za varovanje zasebnosti in za ohranjanje svobode govora in informacij kot je bilo omenjeno v razpravi, ki je potekala apri, eh, aprila lani, nimamo harmonizirane eh, zakonodaje na evropski ravni za zaščito prijaviteljev nepravilnosti. Komisija se zaveda, da eh, parlament želi, da bi tak sistem imeli. Kot veste, v primerih, ko sektorskih evropskih zakonov ni, so eh, države članice tiste, ki morajo to vprašanje regulirati. Komisija spremlja eh, nastajanje sodne prakse, eh, sodišča za človekove pravice, ravno tako spremljamo tudi delo Sveta Evrope, o možni konvenciji, ki bi pokrila to vprašanje. Imamo preporočilo iz leta 2014 o zaščiti prijaviteljev nepravilnosti. Ta poziva države članice Sveta Evrope, da ustvarijo normativni institucionalni okvir za zaščito prijaviteljev nepravilnosti. Komisija pozdravlja dejstvo, da je predsej držav članic take institucije že ustanovilo. vemo, da eh, prijavljanje nepravilnosti obstaja samo na nekaterih pod, področjih in zato tudi regulativa obstaja samo v nekaterih eh, primerjih. Eh, direktiva iz leta oziroma priporočilo iz leta 2014 vsebuje možnost zaščite za tiste, ki prijavijo somljive finančne transakcije. Lani je komisija sprejela tudi izvedbeno direktivo o zlorabi trga. Države članice morajo vzpostaviti mehanizme za zaščito tistih prijaviteljev, ki bodo prijavili kršenje zakonodaje. Eh, lani decembra ste sprejeli uredbo o eh, poslovnih skrivnostih in o nezako, nezakonitih, eh, nezakonitih eh, pridobitvah. oziroma pripo, pripojitvah. V teh primerih bi morali opustiti pregon tistih, ki odkrivajo nelegalne dejavnosti na tem področju. To je v interesu javnosti. Naj omenim še eh, protikorupcijsko poročilo iz leta 2014, ki eh, govori o prijaviteljih v vseh naših državah članicah. To je pomembna tema v bilateralnih eh, dogovorih z vsemi našimi državami članicami. Komisija želi zagotoviti naslednje. Tisti prijavitelji, ki bi poročali o nepravilnostih pri bodočem eh, tožilstvu Evropske unije, morajo dobiti ustrezno zaščito po mednarodnem pravu. Pogajanja o Evropskem tožilstvu še tečejo in podpora parlamenta bi bila v tem pogledu zelo Dobrodošla, predsednik. Poslanke in poslanci, naj povzamem, na eh, evropski ravni je bilo že veliko narejenega na tistih področjih, kjer je EU pristojna. EU eh, spremlja to, kar se dogaja, zato, da bi lahko ocenila, kakšne potrebe še eh, obstajajo za delovanje na evropski ravni. In eh, od vas pričakujem predloge o tem, kako bi naše ukrepanje lahko izboljšalo zaščito prijaviteljev nepravilnosti. Hvala lepa, gospod komisar. Se... Vos. Gospod eh, Fos v imenu Ele. Hvala lepa. No, hvala lepa tudi komisarju, da je podal izjavo glede prijaviteljev nepravilnosti. Mislim, da je pomembno, da se ukvarjamo s tem vprašanjem, kako zadevo urediti, sploh s vprašanjem, ki so meje možnosti. Kaj ti takšni prijavitelji se včasih obravnavajo kot eh, zdravilo za vse. Tukaj bi spostavil, da ELS gleda zelo kritično na popolno zaščito nad pravnimi normami pri nekem eh, razumnem postopku, pa smo vsekakor za zaščito takšnih prijaviteljev. Govoriti moramo tudi o strukturah, v podjetjih, v združenjih. Je, in eh, drugod, kjer je treba oblikovati ustrezen sistem za zaščito. Razprava o teh prijaviteljih je težavna in kompleksna, saj zajema različna področja. Gre za svobodo govora, etično vprašanje, nacionalno varnost, poslovne tajnosti, davčna vprašanja, gorjofije in tako naprej zato moramo zadeve prilagajati posameznih zadev. Ne moramo kar eh, nasplošno eh, izvajati neke zaščite, natančno si moramo pogledati, za katera področja gre. Prepričani smo, da ta zaščita prijaviteljev predstavlja nacionalno pristojnost. Vprašanje je, v kolikšni meri se lahko omejimo na izmenjavo, na smernice in podobno. Na vsak način moramo tukaj spoštovati načelo pravne države. Najlepša hvala. Za ALDE ima besedo gospod Lopez Aguilar. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Gospod komisar, V Evropskem parlamentu sedaj govorimo o zelo aktualnem vprašanju, ki je tudi odprlo veliko vprašanj. Gre za uh, varovanje temeljnih pravic, uh, temeljnih pravic. Istočasno pa govorimo o mednarodni zaščiti prijaviteljev nepravilnosti ali žvižgačev, se pravi tistih, ki prijavijo uh, Eh, kazniva dejanja, ki prijavljajo korupcijo, goljofije in gospodarski kriminal. Te vrste kaznivih dejanj zahtevajo zelo tesno sodelovanje z eh, policijo in eh, sodišči. Zakaj je to tako aktualno? Seveda se je vse začelo s, z primerom Snowdom. Ta primer je. Eh, odkril invazivne prakse, ki vplivajo na temeljne pravice vseh državljanov po svetu. E, to so e, prakse nacionalnih varnostnih agencij. Se pravi, da moramo zagotoviti zaščito teh e, prijaviteljev nepravilnosti. Na eh, različnih področjih ti prijavitelji morajo uživati vse pravice, ki jih zagotavlja Evropska unija. Leta 2013 sem predsedoval odboru, ki se je ukvarjal z masovnim nadzorom oziroma množičnim nadzorom nad evropejci. E, o tem smo govorili, e, eh, govorili v odboru IMKO. Delo smo končali leta 2013, tudi v odboru LIBE smo delali na teh vprašanjih na zaključek je bil, da je treba zagotoviti zaščito, tako da bodo spoštovani členi 11, 30 in 34. E, prav tako smo zahtevali, da se zagotovi usklajeno delovanje z OECD in svetove Evrope. E, to moramo delati v Evropskem parlamentu. Moramo izboljšati zaščito Eh, prijaviteljev nepravilnosti z harmoniziranimi pravili. Prav tako moramo imeti Evropsko direktivo. Ko sem bil predsedojoči odbora eh, Libe, smo prišli do zaključka, sedaj je treba izvesti. Gospa Tomašič. Najlepša hvala, gospod predsedojoči. Vloga prijavitelja nepravilnosti je zelo pomembna za vse družbe. Gre za zelo pogumne posameznike, ki upozarjajo na probleme, predn le ti postanejo nerešljivi. Nažalost pa le redko dobijo priznanje, ki bi si ga zaslužili. Naža, nažalost potem morajo zapustiti svoje delovno mesto čez kako leto ali dve. V državah z ohlapno vladavino prava ti prijavitelji nikoli ne dočakajo zadovoljstva. V mnogih razvitih državah je zelo težko angažirati najboljše odvetnike za te prijavitelje, kajti najboljši odvetniki raje delajo za bogate eh, korporacije. Veliko krat eh, se tudi srečamo s koketiranjem politike z eh, prijavitelji nepravilnosti. Politiki si želijo na take načine dobiti tudi Eh, svoje politične točke, zato bi se morali odgovorneje obnašati do prijaviteljev in imajo tudi izkušnje in zato jim lahko eh, prijavitelji nepravilnosti ponudijo tudi prave rešitve. Zato moramo povdariti in izpostaviti pozitivno vlogo težvižgačov v, eh, v družbi. In eh, ko pa gre za žvižgače iz tretjih držav, te pa moramo v Evropske unije sprejeti in ponuditi eh, azil, tako da jih na ta način eh, zaščitimo pred revanšizmom. Hvala. E za Alde, gospod Pagazutvaru iz. Hvala lepa, eh, gospod predsedujoči, gospod komisar ob tem poznem času. Tako spregovorniki moram povedati, da potrebujemo nek okvir zaščite. Gre za to, da gre za zločine belih ovratnikov, ki jih je moč hitro prikriti in jih je težko dokazati. Gre tudi za dejanja, ki jih izvajajo velika podjetja ali pa tudi politiki, ki to počnejo na lokalni, regionalni ali drugi ravni. Težko je kaznovati to vrstna dejanja, zato so ti interni informanti ključ za preprečitev nekaznovanosti. Leta 2005 je bila sprejeta konvencija. S 167 držav je ratificiralo to konvencijo, pa vendar v mnogih državah članica še vedno nimamo ustrezne zaščitce takšnih informantov. Običajno gre za splošne izjave o tem, da je to pomembna in občutljiva tema. Mnoge države imajo ustrezno politiko transparentnosti in pravila za zaščito informantov. Španija ima rdečo laterno, ampak tudi druge države imajo druge ukrepe. Vsi potrebujemo dobro zaščito in eh, formantov, še posebej za zagotovitev posebnega pravnega statusa. Eh, če nekdo razkrije resno kaznivo dejanje v podjetji ali v stranki, eh, potem ljudje tega pogosto ne počnejo, ker se ne upajo, se jih se bojijo posledice za poklicno pot. Pogosto so takšni ljudje deležni tudi grožen. Zato potrebujemo ustrezne ukrepe za zaščito eh, takšnih ljudi, potrebujemo tudi psihološko pomoč eh, za nje, ko je to potrebno, saj pogosto eh, so te osebe tarče uničenja. Takšni informanti se pogosto zasledujejo tudi na mednarodni ravni. Julian Assange je eden od njih, ki ga dobro poznamo. In tudi v visokem kamerizavice so ugotovili, da je to huda kršitev človekovih pravic, zato potrebujemo ustrezen uh, okvir zaščite, ki ga moramo skupno izvajati. Imamo vprašanje za vas, boste odgovorili? Gospod James. Thank you very much indeed for accepting my question. Um, I found your speech very interesting. And... Zelo zanimivo se mi je zdelo, kar ste povedali. Govorili ste o podjetjih. Lahko pri vas eh, ponovno preverim, ali domnevate, da samo eh, podje, za podjetja veljajo neki predpisi, neke regulative eh, na tem področju in tudi politične institucije, lokalne, regionalne oblasti, vsakšne organizacije, eh, kjer takšni informanti izpostavljajo neke nepravilnosti. Zdi se mi namreč eh, težko, kako naj bi Evropska unija te zadeve regulirala. Me pa zanima vaš odgovor. Sí, me está escuchando. Sí. Vamos a ver me slišite. Pogosto gre za posebna dejanja, ki jih razumemo kot eh, korupcija, goljofije in tako naprej. Tukaj gre za dejanja, ki so zelo spretno izvedena in potekajo v okolju, uh, ki je intelektualno zelo dobro podkovan. Zato mora biti zakonodaja nacionalno predpisana, ampak del pravnih norm eh, je moč sprejemati tudi na ravni Evropske unije, kar seveda ni tako enostavno, zaradi tega, ker doslej še nismo dovolj delali na tej zadeve. Če pozabimo na različna srečanja in na to, kar je povedal gospod Aguilar, večina držav se s to zadevo sploh še ni ustrezno spopadala. Mnoga takšna dejanja pa so zelo resna in sodijo v ta okvir in se ne kaznujejo. Tukaj gre pogosto tudi za multinacionalke, za države, politike, vse to poznamo iz eh, vseh naših eh, držav. Na tem bo treba eh, delati in potem lahko tudi se med seboj pogovorijo o tem. Zakon Federalna skupina Evropske levice, Nordijske levice, gospod Orban Krespo. Oh. Ali pa gospod eh, predsedujoči, gospod komisar Wikileaks, LuxLeaks, eh, Chelsea Money in tako naprej. Zahvaljujoč informantov in tudi eh, branilcev pravice je javnost razkrila, dobila informacije o 8000 primerov, ki so bili predloženi španski vladi. Tam so poskušali sprejeti ustrezne ukrepe za to, da bi preprečili mučenje v Guantanamo ali pa da bi odpravili tajne zabore v Iraku. V vseh teh primerih so informanti igrali pomembno vlogo tudi pri velikih eh, vohunskih zadevah in eh, davčnih eh, goljofijah. Tukaj gre za branilce človekovih pravic eh, in eh, za še posebej občutljivo skupino, ki jo je treba zaščititi. Zato me veseli, da smo to slišali tudi v Evropskem parlamentu. Vse gre v pravi smeri, vendar pa doslej še nismo naredili eh, dovolj za to, da bi zaščitili te pomembne informante, ki so so prijavili eh, interno korupcijo v institucijami, eh, nič se ni bilo narejeno na področju zaščite eksternih informantov, eh, ki so opozarjali na nepravilnosti znotraj Evropske unije. To so problematične točke, ki se jih moramo lotiti. Evropska komisija bo morala na tem področju nekaj staviti v naslednjih mesecih, vendar pa nas zanima tudi mnenje Evropske komisije glede skupine Združenih narodov, ki se ukvarja z arbitražo, eh, pa tudi kaj je s primerom Assange, ki je že leta v ekvadorskem veleposlaništvu, kaj boste storili za to, da bo ta primer končno rešen. Hvala lepa, gospod Javor je naslednji. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt biztos úr. Hvala lepa, gospod predsedujoči, spoštovani gospod eh, komisar. Andraš Horvat, Gidel Štrak in uh, tako naprej in tako nazaj. Lahko bi jih še naštevali. To niso samo imena iz različnih držav članic, to so usode, ki so med seboj povezane s tem, da so ti ljudje poročali o dejanjih, eh, o dogajanjih, eh, ki so bile nasprotju z javnim interesom. In tukaj ni bilo postopkov, oziroma prišlo je do postopkov, ampak proti tem eh, osebam oblasti so napadale te informante. Ni spremljivo, da v Evropi nimamo neke mm, ustrezne zaščite za te pogumne ljudi, za te informante, ki bi jih lahko zaščitili kot si zaslužijo. Zato potrebujemo evropsko direktivo, s katero bi državam članicam predpisali minimalne standarde na tem področju. Minimalne standarde v vseh državah eh, članicah. To zaščito, minimalno zaščito bi morali zagotoviti tudi znotraj institucije Evropske unije. Pogosto smo namreč eh, videli, da Evropska unija ni vedno vodilna, ko gre za zaščito informantov. Jasno mora biti,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 način, kako eh, gledamo na prijavitelje nepravilnosti v Evropi. Ali eh, bomo spremenili svoj pogled na nje, ali pa eh, bomo prepustili vse te ljudi, ki ste jih imenovali, eh, kritikam in pregonu, ki smo mu trenutno priča kérdését a jelenlegi bizottság. Olyan a vprašanje. Trenutna komisija bi morala sama poročati o tem, kako namerava ravnati. Z preteklosti lahko vidimo, da v komisiji trenutno ni neke prevladojoče odločitve glede zauzemanja za zaščito eh, informantov. Komisija bi morala poskrbeti za lastne eh, predpise, morala bi delovati kot zgled in prevzeti pobudo pri pripravi nove direktive, ki bo zagotovila minimalno zaščito v vseh državah članicah. Za Evropo svobode in neposredne demokracije, gospod James. No nimamo eh, težje teme kot eh, so informanti. Gre tukaj za eh, razkritje ali gre za maščevanje. Bolj, ko imamo teritorijalne sisteme, bolj se širi delo informantov. V Združenem kraljestvu imamo ustrežno pravno strukturo, ki omogoča iskreno informiranje, ampak v mnogih državah je ta tema preveč eh, konfrontativna za državne mehanizme. Mislim, da komisija nima tukaj eh, nobene vloge tudi pri vzpostavitvi minimalnih standardov. Vse ni nobene garancije za to, da bodo takšni minimalni standardi sprejeti. Dokaz za to vidimo na drugih področjih. Je. Državljani nekdanjih eh, komunističnih držav se še vedno spomnijo trkanja na vrata sredi noči, kar je bila posledica dela takšnih informantov. In tukaj, tukaj gre za želitev posameznikov, ki eh, izkazujejo veliko, velik eh, pogum in razkrivajo pomembne zadeve. Mislim pa, da Evropska unija tukaj nima posebne vloge. Hvala lepa, gospod Boni gospod predsedujoči, gospod komisar, tisti, ki nas opozarjajo na nevarnost, bili vedno pomembni za družbo, njihova vloga je še posebej pomembna v današnjih časih, ko imamo veliko informacijskih virov in komunikacijskih kanalov. Če nas informanti eh, opozarjajo na nepravilnosti, korupcijo, nezakonito ravnanje, kršitve zakona, imajo podobno vlogo kot eh, Novinari, ki nas eh, opozarjajo preko medijev, imajo vlogo v demokratični družbi in njihova vloga je pozitivna. Protikorupcijsko poročilo v Evropi je pokazalo, da je delo informantov problematično, da eh, se ljudje izogibajo delovanja proti lastnim organizacijam zaradi strahu. Takšni informanti delujejo po lastni vesti, ampak pogosto tudi zunaj pravnega okvira. Eh, Prisiljeni so kršiti zakon zato, da bi delovali po svojem moralnem kompasu. S tem pa prispevajo k demokratičnim mehanizmom in pomagajo razkrivati kriminalne dejanja in kršitve zakona, kot eh, je korupcija kar ne bi smelo pripeljati do zloma države in njene funkcije. V demokratičnih družbah je investigativno eh, novinarstvo zaščiteno. In spoštovano, zato moramo razvijati našo razpravo o informantih in eh, povečati ozaveščenost glede problema. Okrepiti moramo prizadevanja za oblikovanje boljšega okvira za zaščito njihovih pravic kot oseb in strokovnjakov. Nekatere države članice so to že naredile in to je tudi dožnost eh, za vse države članice. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Šlejn. Hvala, gospod predsedujoči. Prijavitelji nepravilnosti igrajo pomembno vlogo pri razkrivanju korupcije organiziranega kriminala. To, kar se da, danes dogaja priko Eh, meja eh, držav in zato moramo na evropski ravni najti tudi rešitve za to. Potrebujemo evropsko direktivo z minimalnimi standardi zaščite prijaviteljev nepravilnosti in ki bi zagotovili varne signale, varne kanale za posredovanje teh informacij. Moramo eh, zaščititi tiste, ki govorijo, ki razkrivajo, ampak samo osem držav članic ima zakonodajo na tem področju. 2013 smo v parlamentu v okviru dela odbora Krim zahtevali, da eh, Evropska komisija do 2013 pripravi zakonodajni predlog eh, v smeri evropskega programa, ki bo učinkovito zaščitil žvižgače. Tri leta so minila in od tega predloga ne duha ne sluha. In zato sprašujem komisijo, zakaj je prišlo do te zamude in do tega odpora. Od januarja 2014 naprej eh, so evropske inštitucije uvedle notranje standarde, kar zadeva prijavo nepravilnosti, vključno zaščito prijaviteljev. Um, vendar se je pokazalo in to je odkril um, pristojni nadzornik, da so eh, inštitucije zelo malo storile na področju zaščite eh, prijaviteljev in s tem smo izgubili tudi priložnost, da javnosti pokažemo, da eh, evropske inštitucije zagovarjajo preglednost in ščitijo tiste, ki razkrivajo nepravilnosti. Hvala. Sedaj pa gospod Kristo Gomos. Hvala lepa. Evropska unija mora zagotoviti učinkovito zaščito ljudem, ki svojimi informacijami prispevajo k temu, da se razkrijejo korupcijski škandali. Transparency International je leta 2013 eh, sprejela poročilo, ki pravi, da večina evropskih držav ni sposobna zagotoviti ustrezne zaščite teh ljudi na delovnem mestu, hkrati pa je tako, da je to tudi faktor, ki odvrača informante od eh, razkrivanja informacij. Mm, dogovorili smo se, da potrebujemo skupno politiko na tem področju. Pomislite samo na LuxLeaks ali pa na uh, škandal z Volkswagenom. Kako je to eh, zamajalo uh, podjetja in uh, družbo? In kako je to pokazalo, da potrebujemo ustrezno zaščito informantov. Državljanom moramo dati spodbudo za to, da se izpostavijo in da prijavljajo nepravilnosti. Samo tako bomo učinkoviti. Hvala lepa. Gospod Zdehovski je naslednji. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Gospod komisar. ELS je prepričane, da Evropska unija temelji na vrednotah, kot so transparentnost, eh, doslednost in pa zaščita človekovih pravic. Evropska unija torej mora jamčiti človekove pravice in temeljne svoboščine vsem tistim, ki se odločijo, da bodo eh, prijavljali kršitve teh vrednot. Žvižgači predstavljajo enega od kontrolnih mehanizmov, ki omogoča zagotoviti, da se moč ne bo osredotočala oziroma ne bo zlorabljena vse strani eh, tistih, ki jo imajo. Zajamčiti je treba, da bodo ti mehanizmi zaščiteni in to velja tudi za gospoda Assangea. Kljub mojim e, osebnim pomislekom glede osebnosti gospoda Assangea pa ne smemo Eh, zapirati oči pred tem, kar je naredil, kajti to, kar je storil, nam je omogočilo bolje razumeti kompleksnost mednarodnih dogodkov. Nekateri so stvari izkušali pomesti pod preprogo in zato jih ljudje, kot so Assange, eh, motijo. Ti prijavitelji lahko zelo hitro eh, postanejo žrtve neopravičenih obtožb in mi, evropski poslanci in predstavniki eh, Evropske unije, moramo to preprečiti. Menim, da bi zaprtje eh, življenja Assangea se moralo končati, treba mu je zagotoviti mednarodno pravno zaščito. Če Evropska unija ne bo uh, eh, Assangeu in drugim zagotovila ustrezne zaščite, bi to pomenilo slabo uh, sporočilo za druge potencijalne prijavitelje. Hvala lepa, gospod Flanagan kot marsikaj, ki gre skozi to hišo, je to zadeva, ko govorimo o pravičniško, hkrati pa je realnost tega, kar se dejansko dogaja na istem področju od nekaj popolnoma nasprotnega. Pred osmimi leti je Jonathan Shuckerman odstopil iz pozicije menedžerja tveganja. Z lastnimi besedami je povedal, da je to naredil, zato se ne bi inkrimiral. Njegova vloga je bila, da je preverjal likvidnost bank po vsakodnevnem svojem trgovanju. Vsak dan je govoril, da banka ni imela zadostnih sredstev, ne samo za nekaj odstotkov, ampak do. 40 krat toliko, kot bi morala imeti. Bank je povedal, povedal je regulatorjo, banka mu je zaprla usta, regulator ga je ignoriral, centralna banka je se izognila preiskave, dejali so mu, da morajo zagotoviti anonimnost in imunitete zato ni mogel podajati izjave v ustrezni preiskavi. In zdaj je skrajni čas, da nekaj naredimo za te, za tiste, ki eh, želijo nekaj povedati in jih zaščititi. In eh, prosim, da drugi ne govorijo po telefonu, ko govorimo tukaj, kajti to je velika ignoranca, ki jo izražajo dogovornikov. Gospod Pospišil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 tudi v okviru boja proti korupciji. Če si pogledamo javno mnenje v državah članicah, vidimo, da eh, državljani vidijo v korupciji enega glavnih problemov. Večina držav članic Evropske unije nima ustrezne zakonodaje, ki bi omogočila zaščito prijaviteljev nepravilnosti v nekaterih državah eh, je ta zaščita vključena v delovni zakonik. Gospod komisar, dobro bi bilo razmisliti o splošni zakonodaji, ki bi vsebovala minimalne standarde zaščite prijaviteljev nepravilnosti. Omenili ste nekaj konkretnih primerov direktiv, po katerih eh, je eh, prijavitelj zaščiten, ampak omenjen je samo obrobno. Mislim, da bi bilo dobro imeti neko minimalno raven zaščite v primeru prijave hudih kaznjivih dejanj. Ne, ne samo moralnih problem. Sedaj imamo zakonodajo proti diskriminaciji. Tudi ta je bila sprejeta na evropski ravni. Pred nekaj leti sem bil odgovoren za to vprašanje na češkem, takrat sem bil minister in do sedaj ni bilo dovolj politične volje za sprejem takšne zakonodaje. Iz tega razloga menim, da bi bilo koristno sprejeti takšno zakonodajo na evropski ravni, da bi zaščitili tiste, ki se ne bojijo prijaviti nepravilnosti. Hvala. Hvala, sedaj pa sledi Catch.di, gospod Marija Sienvrsti prvi. Hvala, gospod predsedujoči. Um, <clears throat> um, Torej tudi v Evropski uniji se opozarja na pravne nepravilnosti in tisti, ki to razkrijejo, nimajo nobene pravne zaščite. Vendar so te informacije koriste. koristne. To se je pokazalo pri bančnem skandalu, pri Volkswagenu, pri eh, utaji davkov. Vse to se dogaja. LuxLeaks, eh, potem eh, seznam bojarc, legac in tako naprej. Vse to. Eh, Eh, naprimer niso razkrili grške oblasti same, temveč drugi so morali priti in reči, da se na grškem ne plačujejo davk, ki jim prihaja do utaji. Seveda ne gre samo za davčno zakonodajo in davčna zakonodaja v pristojnosti držav članic, ampak koristi eh, vsem državljanom Evropske unije, če ustvarimo nek skupni pravni okvir. Ne smemo pozabiti, da so pred kratkim tudi še um, preganjali novinarje tisti, ki so razkrili skandal uh, LuxLeaks. Marija Skalinikta. Marija Skalinikta. Hvala. Komisar Andrej Kajdis. Sedaj pa gospod Andrej Kajdis za komisijo dear president honourable members of course it was very interesting to to listen so Hvala, ta razprava je bila na vsak način zelo zanimiva. Um, želim se vsem prisrčno zahvaliti za zelo zanimive prispevke. Um, na vsak način bom obvestil uh, kolegico komisarko Jurulovo, ki je pristojna za ta dosije, o katerem razpravljamo danes. Še enkrat želim povdariti naslednje. Vsi se strinjamo, da moramo zaščiti, da naj bi zaščitili žvižgače, prijavitelje nepravilnosti, ampak kako? In kaj je najboljši možni način in kaj je realistično? Seveda je to vprašanje zelo zahtevno, zapleteno, gre za človekove pravice, treba si ogledati. možnosti, da bi vzpostavili okvir na ravni EU. Um, um, posredovati vam moram naslednjo informacijo strani komisarke. Tudi ona se veseli eh, poglobljenega sodelovanja z, nam, z vami in še enkrat najlepša hvala za zelo zanimivo razpravo. Hvala, gospod komisar.